so bila razdeljena. Ima kdo kakšno pripombo? Sicer so. Je zapisnik sprejet. Prva točka na dnevnem redu je izjava podpredsednice komisije visoke predstavnice Unije za zonanje in varnostno, sodane zadeve in varnostno politike v zvezi z Sudanom in Severnim Sudanom, eh, Južnim Sudanom. Besedo dajem gospodu Vamnu v imenu podpredsednike, podpredsednice komisije. Izvolite, gospod Vamen. Spoštovani poslanci in poslanke, govorim v imenu visoke predstavnice, podpredsednice Eštonove, ki danes ne more biti prisotna v parlamentu, da bi spregovorila o vedno slabših razmerah v Sudanu in Južnem Sedanu. Globoko smo zaskrbljeni, ko opazujemo vedno večje napetosti med obema državama. Pretekli teden smo, pretekli mesec smo dosegli kritično stanje, ko je Južni Sudan zasegel um, oljna polja Heglik in ko so se nadaljevale bombardiranja južnosudanskega ozemlja. Visoka predstavnica je močno obsodila ta dejanja obeh strani in je želela, da obe strani takoj prekineta z sovražnostmi. Predsednik Van Rompuy je telefoniral z predsednikom Salvo Kirom iz Južnega Sudana in ga pozval naj takoj prekinejo z, in umaknejo svoje sile. Svet za zonanje zadeve 23. aprila pozdravil umik z Južnega Sudana iz Heglega pod močnim mednarodnim pritiskom in je pozval naj se takoj prenehajo vse sovražnosti in naj se tudi umakne v svarnostno osebje iz eh, regije Abej in naj se zaključijo vse provokativna dejanja, tudi sovražni govor. 24. Eh, aprila je bilo na svetu za mir in varnost varnostnega sveta sprejeta, eh, sprejet načrt z jasnimi koraki in časovnico za zaključek sovražnosti. Potem je tudi varnostni spred sprejel resolucijo 2046, ki je podprl Eh, to načrt Afriške unije. To je zelo velik korak, ki odraža veliko stopnjo soglasja mednarodne skupnosti. Pomembno je tudi, da je ta pobuda prišla strani Afriške unije. Sudan in Južni Sudan sta oba sprejela to, ta načrt in pa prenehanje sovražnosti. Sedaj morata svoje besede tudi podkrepiti z dejanji. Stranke morajo takoj, obi strani morata takoj eh, začeti s prvimi koraki in aktivirati misijo za verifikacijo nadzor skupne mere. V izjavi 5. maja je visoka predstavnika pozdravila uh, načrt, ki je bil izražen v resoluciji 2046. Evropska unija je pozvala obe strani naj to takoj in brez um, zamude tudi izvajata. Obe strani morata tudi nehati podpirati rebele in druge sile na, um, na ozemlju druge države. Sedaj imata obe strani tri mesece, da se dogovorita, če to ne bo uh, rešeno, posta v, bodo Združeni narodni, Afriška unija in medvladni organ za razvoj predstavili natančne načrte za um, sporazum. Če pa še tega ne bodo upoštevali, bo uh, eh, varnostni svet tudi predstavil uh, nevojaške sankcije. Sudanska vlada mora dovoliti takojšno dostop humanitarne pomoči do vseh civilistov, ki so prizadeti v tem konfliktu. In uh, politični dogovor je nujno potreben, da se reši ta konflikt. Evropska unija poziva vlado Sudana in pa um, stranko ljudstva Sudana in pa liberalno gibanje, da se tudi oni, uh, da sprejmejo to resolucijo in da se dogovorijo. Nacionalni, konstitucionalni Proces nacionalnega konceptualnega eh, pregleda je pomemben v obeh državah in mora biti vključujoč v celoti. Na severu nas še vedno skrbi um, zadržanje uh, borcev za človekove pravice, novinarjev, uh, opozicijskih policistov in mernih študentskih um, protestantov. Eden od temeljih načel uh, obsežnega mirovnega sporazuma je, da se tudi ustvari demokratsko upravljanje, ki temelji na spoštovanju raznolikosti in temeljnih svoboščin. Na jugu pa je situacija človekovih pravic tudi zelo zaskrbljujoča, zato tudi pozdravljamo um, obisk visoke komisar, visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Uh, Veseli smo, da ko je predsednik Salva Kir v marcu obiskal Brusel, da nas je obvestil o želji vlade, da pristopijo k sporazumu EU-AKP, se pravi k kotonujskemu sporazumu. Tako bomo lahko bolje sodelovali kot partnerji, lahko ustvarimo dialog o določenih vprašanjih, predvsem o demokraciji, vladavini prava in človekovih pravicah. Evropska unija je mobilizirala eh, veliko pomoči za Južni Sudan v obliki posebnih skladov iz Evropskega sklada, z razvojnega sklada v skupni višini 285 milijonov evrov. Podprli bomo eh, razvojno agendo Južnega Sudana in pa prizadevanje za krepitev naroda, za eh, krepitev tudi podeželja in razvoja kmetijstva, zdravja in izobraževanja. Evropska unija tudi namerava um, odposlati misijo, skupno, um, misijo za skupno varnost in pa obrambo na mednarodno letališče Juba. Za sever obžalujemo, da vlada ni želela ratificirati kotonujskega sporozuma iz leta 2005. Evropska unija se zelo zazema tudi za občutljive uh, ozemlja, kot je Codorfur, vzhodni Sudan, južni Kordofan in modri Nil. In tu imamo tudi zelo močne programe. Podpiramo tudi um, demokratizacijo človekove pravice in pa dialog med izvornimi lokalnimi skupnostmi. Ne smemo pozabiti konflikta v Darfurju, kjer je situacija še vedno zelo zaskrbljujoča čeprav se je vrnilo kar nekaj ljudi prostovoljno, pa še vedno 1,7 milijona ljudi eh, še razseljenih in nekaj je bilo na novo razseljenih. Skupna unija Združenih narodov in Afriške unije za mer, torej gre za misijo UNAMID, eh, še vedno se ne more prosto gibljati, ker to preprečuje vlada v Sudanu. In eh, humanitarne organizacije ne, ne morejo priti do regije Jebel Mara. In zato je potreben eh, sporazum, ki je vključujoč in ki mora biti v celotni izveden. In svet Evropske unije je večkrat pozval um, Sudan, da upoštevajo resolucijo 1593. Spoštovani poslanci, situacija v Sudanu in Južnem Sudanu stana, je še vedno zelo zaskrbljujoča. Povedal sem, da Evropska unija še naprej podpira vse napore za to, da bi te državi postali sta, stabilni. Še naprej se zauzimamo za to, da bi te državi ostali sposobni in samostojni eh, in da bi mirno živeli skupaj. Hvala lepa. Začeli bomo z govorci v imenu skupin in sicer ELS. Besedo dajem gospodu Mičlu, ki ima dve minuti. Izvolite. Gospod predsedujoči, hvala lepa in hvala svetu za predstavitev, ki smo jo pravkar slišali. Gre za res zaskrbljujočo situacijo. To je drž državi, ki jo že kar nekaj časa pretresa nasilje v takšni ali drugačni obliki. In Predvidevali smo, da bo priznanje Južnega Sodana vodilo vsaj do določenega miru in stabilnosti v tej regiji. Ljudje trpijo, ljudje so lačni in razseljeni, čeprav gre za regijo z potencialom za profitabilno izvoz nafte. Težko se je spopasti z to situacijo, ampak moramo se spopasti s to humanitarno krizo, ki tam vlada prosi, prosil bi, da se zagotovi posebej v um, begunskih taborih izven Sudana, kjer se zbirajo ljudje, da je tam dovolj podpore in zalog za te ljudi in da bomo storili vse, kar se da za to, da bomo zagotovili njihovo varnost. V regiji Sudana in Južnega Sudana gre za. Uh, to, da tam vidimo, kaj se lahko zgodi, če ni stabilnosti. In res ne vemo, se bo, kako se bo nadaljevalo. Številne od uh, teh držav v tej regiji ne vedo, kaj je to uh, upravljanje vladanje, ker nimajo tradicije za to. In treba jim je pomagati pri vzpostavitvi svojih kapacitet za to, da bo regija lahko stabilna. Evropska unija ne more storiti vse, Združeni narodi ne morejo storiti vsega. Uh, Ampak, ko se pojavijo te težave, so zelo dragi v smislu življenja, v smislu um, moten življenja za ljudi. In tudi, kar se tiče humanitarne pomoči, ki jo moramo nuditi, je to drago. Zakaj ne moremo že prej naložiti v e, Afriški uniji in zagotoviti, da bodo tudi oni lahko preprečili takšne situacije? Hvala. Hvala lepa v imenu socialistov in demokratov. Dajem besedo gospe De Kajzer. Hvala, predsedujoči. Evropska unija je res naredila veliko za Sudan in za Južni Sudan. Veliko smo prispevali tudi denarja, veliko smo porabili za neodvisnost eh, Južnega Sudana, podprli smo sporazum iz leta 2005, kaj ti šlo je za to ali pa ali, eh, eh, možnost je bila to ali vojna. Pravzaprav problemi od takrat niso bili rešeni, niti državljanstvo, niti valuta, niti predvsem seveda vprašanje delitve eh, nahajališč nafte. In zdaj se spet soočamo s tem in to pa, kar me skrbi tukaj, je, da že eno leto je Kitajska tista, ki na mednarodni ravni nadzori, nadzoruje celotno naftno izkoriščanje od eh, črpanja do rafinerij in kupuje tudi nafto. Torej, Kitajska je tista, ki eh, ima tukaj vlogo, zaradi katere Evropska unija tako rekoč sploh ni več vidna. In to je slabo. Ko govorimo o resoluciji 2046, eh, gre za pomemben korak naprej, ampak vendarle si tukaj želimo trojega. Prvič, Evropski parlament naj končno zagotovi spremljanje volitev in vemo, da v tako občutljivi državi torej zagotoviti moramo, da bo do stvari tam potekale tako, kot si želimo. Drugič, treba je povečati vidnost Evropske unije. Evropska unija mora še naprej početi to, kar je počela do, eh, na tak način, da bomo očitno razvidni tudi za svojo misijo tam. Drugič, torej, Želela bi si, da bi bila Evropska unija, ki uh, je uravnoteženo prisotna tako na severu kot na jugu, da bi odigrala torej svojo vlogo in pa, ko govorimo o eh, Južnem Kordofanu in Modrem Nilu, da si zastavimo prednostne naloge, kajti stvari, ki se tam dogajajo, so nespremljive, do sedaj pa nam ni uspelo priti do teh regij kjer se dogajajo grozljive stvari iz dneva v dan. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu skupine Alde, gospod Görens, dve minuti in pol, izvolite. Hvala predsedojoči. Seveda moramo posvečati pozornost Sudanu in Južnemu Sudanu, eh, pa imam tu sam tudi osebni interes, kajti eh, leta 2005 sem bil med podpisniki sporazuma v Nairobiju v imenu Evropske unije. Težave, ki, s katerimi se so, soočamo danes, so bile jasne že predvsej pred neodvisnostjo Južnega Sodana in pred podpisom sporazuma čez pet, pet let kasneje. Treba je vedeti, da vojaška rešitev tu ni ustrezna, in da se je pač treba eh, ukvarjati z vsemi razsežnostmi teh problemov. Tu imamo eh, konflikte ne le znotraj, torej tu gre zdaj za mednarodni konflikt eh, in zdaj je mednarodno pravo tisto, ki ga moramo uporabiti, saj imamo zdaj dve državi. In tu bi pohvalil delo službe za nanje delovanje, ki je resnično storila vse, kar je lahko. Izkaja, iskala se je rešitev v okviru mednarodnega prava, hkrati pa se je zagotovilo tudi vse inštrumente, različne, raznolike inštrumente, ki bi lahko pomagali pri tem. Potem so bile tu še poskusi medijacije strani Afriške unije, strani eh, odbora za varnost eh, v smislu resolucije 2046, vse to poznamo afriške inštitucije se, in, in njihovi napori se zdaj začenjajo kazati kot koristni, seveda pa je tu treba zagotoviti varnost, eh, že od leta 2010 si vsi za to prizadevajo. Biti moramo partner obema državama, ki izhajata iz nekdanjega Sudana, biti moramo prvi akter gospodarskega razvoja, prvi akter dialoga in tako naprej, smo eden, en od ključnih akterjev, nismo pa edini. Kar je tu najhujši problem, je izjemna revščina, zaradi katere je trajnostna stabilnost izrazito ogrožena. Vsekakor je treba najti rešitev za konflikt, ni dovolj seveda, da je zdaj Južni Sudan država, mora se zauzemati tudi za to, da bo našel ustrezne rešitve. Torej, edina alternativa je, da se resnično vsi zauzemamo za to, da bodo ti, vsi ti milijoni ljudi dobili neko ustrezno rešitev. Hvala. V imenu skupine zelenih dajem besedo gospe z Argentini za dve minuti in pol. Hvala lepa, predsedujoči. Prisnuhnila sem kolegom in pa predstavniku sveta in imam nek negotov občutek, da se vsi skušajo postaviti pod žaromete, vendar pa moram reči, da Spričo situacije v Sudanu in v Južnem Sudanu smo prav, pravzaprav vsi nosimo del odgovornosti. Seveda pozdravljam, da je Varnostni svet Združenih narodov soglasno sprejel načrt um, in spra, z, veseli me, da bodo da sile omaknjene iz Abeja, ampak kako pa stvari stojijo? Bojim se, da bomo končali z zelo dolgim eh, procesom, ki ga lahko primerjamo z konfliktom med Eritrejo in Etiopijo. Gre za mejni konflikt, ki se vedno znova um, pojavlja in Sudan lahko primerjamo z Etiopijo, Južni Sudan pa z Eritrejo. In bojim se, da bodo države koristile ta konflikt za izgovor, za to, da ni treba nič storiti proti boju, proti, za boj proti lakoti in uh, revščini. V Južnem Sudanu bo k malu uh, eh, deževna doba, kar pomeni, da bo 60 odstotkov dežele nedostopnih, kajti v tem času se, so ceste neprevozne. Zaloge živil morajo do takrat biti zagotovljeni za prebivalstvo. Uh, In tu lahko govorimo o načrtu in o dolgoročnem mirovnem procesu, ampak najprej moramo poskrbeti za to, da bodo imeli ljudje dovolj hrane. Potem drug eh, signal, zaradi katerega mislim, da Južni Sudan ni v stanju zagotoviti dobre prihodnosti za svoje prebivalstvo, je v tem, da je prenehal prodajati nafto. Razumem, kakšni so razlogi za tem, ampak če Južni Sudan ne mora več skrbeti za lasno prebivalstvo. Kaj to pomeni? Kaj ima prednost? Meni konflikt za Sudanom ali oskrba prebivalstva? Naša naloga je, da poskrbimo za to, da bo Južni Sudan lahko ponovno trgoval in da bo tudi najdel tržišče. Hvala. Hvala. Naslednji je v imenu EKR. Gospod Bilan, dve minuti. Hvala lepa. Konflikt v Sudanu usmerja pozornost javnosti. Sedaj ni več državljanska vojna, ampak vojaška dejanja imajo značaj mednarodnega konflikta. Če vojsko juga podpira še Uganda, potem lahko to postane mednarodni oziroma regionalni konflikt. In eh, dejavnosti, ki jih izvajo druge države do teh držav, se zdijo ne eh, razumljive. jug se je omaknil iz konfliktnega področja Hegliga, svet obsoja okrepe iz Kartuma, vendar pa ne eh, sprejemo odločitev o morbitnih sankcijah, tudi problematika beguncev je velika nevarnost. Trgovina z orožjem cveti, sudansko vojsko skrbuje Kitajska, Rusija in pa Belorusija, tudi to je treba močno obsoditi okoli pol milijonov državljanov Južnega Soldana, ki živijo v obmejni regiji, nimajo urejenega pravnega statusa. Zaradi etničnega čiščenja je to zelo kočljiva situacija. Doslej je doslej načrt prostega pretoka oseb v obmejni regiji ni bil resničen. Tudi to kaže, da no, je potrebno novo zarisati meje na določenih področjih. Dejstvo, da je bil um, predsednik Baši ob eh, dolžen genocida, je možnost, da se spremejo določeni ukrepi. Nafta pa ne sme voditi do tega, da bomo zapirali oči pred dogodki v državah pozivam gospo Eštonovo, da se aktivno zauzema in vključi v reševanje mejne problematike v Sudanu. Hvala v imenu skupine EFD, gospod Beldar. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nedavni, nedavna poročila iz eh, vojnega območja so grozljivi že mesece je to območje izključeno od, oziroma odrezano od zunanjega sveta in je v primežu sudanskih sil. Civilisti skušajo preživeti v jamah brez praktično vsega, hkrati pa velike, veliko število beguncev Nubes je prišlo na jug slika te mlade države je zelo depresivna. In to lahko preberemo tudi v poročilu Svetovne banke, kjer je govora o zelo dramatični situaciji. Zakaj Južni Sudan vedno znova razočara svoje mednarodne prijatelje in eh, tiste, ki mu dajo denar? Odgovor je preprost in eh, vendar zaskrbljujoč. Zaradi nespremljivosti sposobnega vodstva pod predsednikom Salva Kir. Proizvodnja nafte se je popolnoma zaustavila. In to je bilo 97 odstotkov narodnega gospodarstva, hkrati pa imamo tudi veliko nepotizma in pa eh, korupcije. In večina živi že pod mejo revščine do leta, 83, do leta 2013, bo to verjetno 83 odstotkov. Ali sal, za Salvo Kirjen govorite dovolj jasno, kje je ostal ves denar. Hvala lepa, gospod Veldar. Za skupino GUE NGL pa dajem besedo gospe Lözing za dve minuti. Spet je tu vojna za nafto. Tako lahko povzamemo dogajanja v Južnem Sudanu in ponovno trpi civilno prebivalstvo obeh držav. Seveda je treba obsoditi vse nasilne, vsa nasilna dejanja in napade in moramo zahtevati mirno rešitev sporov. Vendar pa uh, moramo vseeno govoriti o vzrokih in vseeno moramo kritično preveriti, ali je zauzemanje Evropske unije uh, za to, da se je Južni Sudan odcepil, res nekaj, kar, lahko, eh, kar, kar je bilo dobro. Res je, da zagotovo je, da ne moremo tega rešiti z nasiljem. Obstoječi embargo na orožje je treba ohraniti, da se preprečajo dodatne eskalacije. Od leta 2004 že velja embargo strani EU do Sudana in od leta 2011 tudi do Južnega Sudana. In novembra 2011 je bilo to s podporo za reformo varnostnega sektorja v Južnem Sudanu enostransko opuščeno. Pa naj bo še tako težko, diplomatska pogajanja je treba forsirati. Če mednarodna skupnost želi pomagati v tem konfliktu, potem samo v vlogi neutralnega posrednika, ne pa pod eh, vodilom eh, interesov in vloga Evropske unije ni bila neutralna in skrbi me, ali naj ima še več takšnih scenarijev prihodnost in eh, ali se bo še več regij bogatih surovinam v Afriki odcepilo, ali bo prišlo do vrste razpada držav instrument gradnje držav ne sme biti instrument takšnih razvojev in dostop do eh, rezerv surovin kot eh, vodilo zunanje eh, politike ne bo prineslo miru, ampak smrt in bedo. Hvala lepa za samostojne poslance, gospod Mölcer, še minuto in pol. Ob koncu kolonialnega časa od konca kolonialnega časa se v Sudanu stalno bojuje. Poleg bojev med severom in jugom so stalne, um, stalni oboroženi medetnični eh, boji, uh, gre za boje, za eh, pravice do vode, do živine in tako naprej. In to v Sudanu hitro eskalira v državi, kjer so cele generacije zrasle brez osnovne oskrbe in je nasilje edino sredstvo za reševanje konfliktov, ki ga poznajo. Eh, mirovni pogovori zagotovo ne bodo enostavni. Tudi če posebni odposlanec Afriške unije, če mu uspe ponovni začetek pogovore, bo vojaški status v obmejni regiji zagotovo ostal nekaj, eh, kar ne bomo hitro premagali. In tudi če bo uspela mirna rešitev, bo potencial za konflikte še vedno velik. Zato je toliko bolj pomembno, da se ustvari osnovno oskrbo dolgoročno velja izkoristiti bogatstvo z nafto, zato da se bo lahko država stabilizirala. Podpora Evropske unije pa bi morala, po mojem mnenju, biti namenjena tudi evropskim interesom. Po kitajskem zgledu bi lahko razvoj, razvojno pomoč povezali z uh, tudi veri in eh, nahajališča nafte, bi lahko igrali pomembno vlogo za oskrbo Evropske unije. In kar se tiče pomoči Južnemu Sudanu, pa tu ne smemo pozabiti na nevarnost izseljevanja v Evropsko unijo, zato potrebujemo tudi uh, eh, sporozum o vračanju. Hvala. Hvala, gospod Melcer. Spoštovani kolegi. Imamo še enega govornika za samostojne poslance, gospa Nedelčeva vidimo, da se situacija, varnostna situacija in humanitarna eh, situacija v regiji poslabšuje z dneva v dan. Zagotovo smo naredili nekaj korakov naprej, ampak ukrepi, ki so bili sprejeti do sedaj, niso zadostni. Ugotoviti moramo, da se bombardiranje nadaljuje, da še naprej potekajo vojaške akcije in eh, zato je, eh, so razmere vedno slabše za ljudi v tej regiji. Zato je toliko bolj pomembno, da začnemo z konkretnimi koraki, z iz, izredno eh, časovnico, da bomo vedeli, kako in kaj naprej. Kaj ti eh, varnostne prioritete morajo biti jasne, akcijski načrt se mora izvajati. Vse to mora spodbuditi tudi naše mednarodne partnerje, da bodo podprli eh, Eh, napore obeh strani, ki sta udeleženi v konfliktu in tu moramo seveda ustrezno zagotoviti, se mora zagotoviti tudi ustrezen nadzor nad mejami. Vse to je bistveno za učinkovito mednarodno eh, udeležbo, zato da bodo vsi, eh, vse zaveze dejansko spoštovane. Afriška unija, Združeni narodi, Evropska unija morajo, moramo sodelovati skupaj, zato da bomo dejansko odigrali svojo vlogo aktivnih partnerjev. Evropska unija mora biti tudi tu bolj proaktivna pri iskanju mirne rešitve za konflikte. Zakaj ne pošljemo ustreznih misij? Eh, resnično se moramo izkazati in pokazati, da za našimi besedami stojijo tudi dejanja. Govornica je bila prekinjena. Prosim vas, če berete nekoliko počasneje, kaj ti tolmači vam težko sledijo pravzaprav sem končala. Treba je torej zagotoviti, da bodo iz besed nastala dejanja. Pomembno je, da Evropska unija uporabi vse svoje sile za to, da bomo prišli res do mirne rešitve konflikta in da bomo podprli državljane tam. Eh. Hvala lepa. Sledi gospa Gomeš. Sul, como alguns previramos. Od neodvisnosti Južnega Sudana so se stvari izrazito poslabšale na terenu in eh, odprta vprašanja, še posebej delitev naftnih virov in eh, eh, militarizacija meja, so problemi, ki ostajajo. Želimo si seveda mirne rešitve z dvema državama in zaradi tega je nujno, da nekaj naredimo tudi stališča izvajanja načrta za prekinitev sovražnosti, eh, o katerem sta se dogovorili Afriška unija in eh, Varnostni svet Združenih narodov. Treba je zagotoviti tudi, da bo eh, predsednik Bašir postavljen pred sodišče, pred mednarodno sodišče, le tako bo možno, da se Severni Sudan razvija naprej demokratično. Treba je zagotoviti tudi ustrezne zmogljivosti, da bo lahko eh, v, eh, potekalo vladanje v Južnem Sudanu. Tudi Evropska unija mora tukaj odločno podpreti delo humanitarnih organizacij v Južnem Sudanu. Eh, Tam se skuša pomagati tisočem žrtev konflikta. Sledi gospod Rinaldi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Iz Južnega Sudana ne prihajajo tako dobre novice, kot smo jih pričakovali še pred enim letom. Tam eh, ni miru, ne stabilizacije, še manj eh, pa je v Južnem Sudanu prišlo do razvoja. Eh, V tej eh, regiji je potrebno zagotoviti vse osnovne dobrine in eh, pot eh, do boljše prihodnosti je še predvsej dolga. Ni lahko pomagati eh, džubi in poleg tega tudi ni lahko prepričati kartum, da popusti. Mislim, da mora pristop Evropske unije temeljiti na naslednjih načelih osredotočiti se moramo na krizo, ki eh, se pojavlja v tej regiji. Na to krizo nikakor ne smemo pozabiti, ne smemo jo potisniti v nek eh, predalček in jo tam preprosto pustiti. Drugič je potrebno ustrajati pri izvajanju resolucije 2046 Združenih narodov, Tretjič pa se moramo pripraviti na to, kar bi se lahko zgodilo v Kartumu. Kajti eh, predsednik je že govoril, da bi lahko v Sudanu prišlo do uh, arabske pomladi. Torej, pripravljeni moramo biti, da se ne bo ponovilo to, kar se je zgodilo v Severni Afriki, na kar je že upozoril gospod Bašir, torej predsednik Sudana. V Južnem Sudanu pa je na cestah veliko vojske in eh, vlada mora še vzpostaviti svojo verodostojnost v odnosu do državljanov. To pa bo težko brez vzpostavitve neodvisnega in učinkovitega pravosodnega sistema in to mora biti prednostna naloga Evropske unije. Zaključujem še zadnjo točko, o kateri smo že govorili in sicer. Gre za to, da vzpostavimo neodvisen sklad za Južni eh, Sudan in sicer za prihodke, ki prihajajo iz eh, naftne industrije. Naldi, eh, eh, Hvala, gospod Rinaldi. Naslednji govornik je gospod Provera. No- Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne bom ponavljal tega, kar je bilo že povedano glede vprašanja ozemlja in glede eh, energetskega vprašanja, ki je v osrčju konflikta. Potrebno je najti spravo med obema državama, eh, vendar se je žal situacija sprelevila v oborožen eh, konflikt. Sudan tudi blokira dostavo humanitarne pomoči. In zaradi tega mislim, da mora Evropska unija sprejeti nekoliko širšo zastavljeno politiko v odnosu eh, do eh, Afrike. Tukaj ne gre zgolj za vedno večji vpliv eh, Kitajske na tem območju, ampak gre tudi za to, da Afriko v nekoliko večji meri vrnemo Afričanom. Vemo, da se ta kontinent srečuje z visoko stopnjo nove neokolonizacije. Hvala, gospod Provera. Naslednji govornik je gospod Majer. Za eno minuto. Hvala lepa, predsedojoči, spoštovani kolegi. Povedali smo že, kaj mislimo o tem konfliktu, ampak tukaj, zdaj, eh, se ne smemo slepiti Združene države, Evropska unija in Afriška unija, seveda so vsi za to, da bi. So, vse, vsi smo izražali pomisleke glede neodvisnosti Južnega Sudana, preden se rešijo vsi odprti problemi. Vedeli smo pravzaprav, v kaj se podajamo, ko smo to podprli. Zato ne smemo biti presenečeni, da je zdaj prišlo do tega konflikta. Kajti ta konflikt smo pravzaprav na nek način sami podprli. Gre za geostrateški konflikt. Šlo je za geostrateški korak strani Zahoda, vendar pa niso bile rešene odprte zadeve. E, sveda smo si želeli tudi mi na nek način nadzorovati ta naftna nahajališča in zdaj smo, kjer smo. Vedno znova gre za to zgodbo v zvezi z nafto. Kaj pa je zdaj z revščino tam? Še enkrat e, je to lekcija, iz katere se bomo morali nekaj naučiti gre, torej ne gre za to samo, da gre za geostrateške interese, ampak ljudje tudi trpijo. Prijedno damo besedo naslednjemu govorniku. Naslednje. Želel bi pozdraviti eh, obiskovalce eh, zgoraj na galeriji. Pozdravljeni v prikupnem Strasburu. No, naslednji govornik pa je Filip Kačmarek za minuto in pol. Dobni państwo, e, ogłoszenie niepodległości południowego Sudanu 9 lipca ubiegłego roku było momentem radości i spełnienia. Lita 2011 je bila razglašena neodvisnost Južnega Sudana. Zdelo se je, kot da se začenja novo obdobje. Prihodnost je izgledala rožnato. Naftna nahajališča bi morala zagotavljati dovolj prihodkov. Nažalost pa. To območje še zmeraj prijema veliko mednarodne pomoči, 700 milijonov dolarjev v leto 2011 in danes tudi prihodnost več ni tako rožnata. V Južnem Sudanu tako rekoč nimajo davčnega sistema, v teoriji sicer pobirajo davke, v praksi pa ne. Prihodki države Eh, ki prihajajo iz naftnih nahajališč, naj bi znašali 97 odstotkov eh, bruto nacionalnega proizvoda. Vendar pa Južni Sudan nima dostopa do morja, zaradi tega mora nafto prevažati preko sudanskega ozemlja. Odnosi med državama pa še zdaleč niso dobri. Prišlo je do številnih obtožb, Južni Sudan eh, pa je. Razmišlja tudi o novi poti preko Kenije. Potem je bila sprejeta odločitev, da naj bi bil izgrajen, izgrajen nov naftovod, ki pa je bila kasneje preklicana. Mislim, da na ta način ne bomo dosegli stabilnosti v reki. Hvala, gospod Kačmarek. Gospoda Arlakija ne vidim, zato dajem zdaj besedo gospodinu. Pompei de Sarnez za dve minuti. Vous m'entendez? Oui, ça y est. No, nova republika Južnega Sudana eh, je že 8 mesecev v vojni z severnim sosedom, več kot 150 tisoč ljudi, ljudi je bilo razseljenih, boji potekajo vse čas. Gre za dve državi, ki imata vse, da bi lahko bili uspešni in zdaj pa v resnici zapravljata svoje naravne vire eh, v eh, afriški regiji, ki že tako je tako pozna ogromno drugih težav. Upletenost mednarodnih organizacij seveda bi morala zagotoviti, da pride do konca konflikt, do zaključka konfliktov. Eh, številne države so, si, so se zauzemale za to. Še vedno pa je treba označiti mejo, določiti mejo, eh, eh, potem so tu drugi problemi in seveda najpomembnejši delitev naftnih nahališč. Tako na severu kot na jugu jim je jasno, da pravzaprav bi morali doseči dogovor za to, da bodo vsi imeli korist, vendar pa ne smejo računati na to, da mednarodna skupnost ne bo povedala nič. Tam imamo humanitarno krizo, In če ne bomo hitro imeli dialoga, tako, med, eh, če ne bomo eh, dialoga med Kartumom in Džubo, potem mora priti do sankcij. Tudi Kitajska je tukaj prevzela svojo odgovornost, toliko bolje, ampak vendarle mora Evropska unija nadaljevati za, svojo, za svojim zauzemanjem, za ustrezno politiko in za uravnoteženim pristopom, ki je dober. Biti moramo, moramo bolj vidni, bolj. Eh, eh, prisotni, eh, vsekakor pa ne smemo pozabiti tudi na konflikt in dramo v Darfurju. Hvala. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Salavrakos za minuto. Hvala, hvala predsedujoči. Neuspešnost naporov do sedaj, da bi dosegli mir med obema Sudanoma, tudi neuspešnost zadnjega sporazuma, niso dobri rezultati in niso dobri obeti, če se želimo izogniti novim konfliktom med državama. Te stvari so medsebojno povezane, državi sta medsebojno povezani in morata sodelovati, če želita rešiti težave. Obe državi morata nehati spodkopavati uh, drugo in podpirati uh, sovražnike, druge, druga druge. Ko je postal Južni Sudan neodvisen, eh, se je skušalo eh, to, eh, ta primankljaj na severno-sudanski strani pre, pre, pre, prekoračiti z pomočjo tej državi, vendar pa je to ni prineslo pravih rezultatov. Tam imamo zdaj tudi skrajne islamiste in tako naprej. Če pogledamo, kako poteka oziroma kako je bil ustavljen eh, transport nafta iz Južnega Sudana, je tudi to problematično. Razmere moramo skrbno spremljati na naši strani. Hvala lepa. Eh, ako Luci stovima. Hvala lepa. Torej, besedo ima zdaj gospod Preda za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi obsodil eh, severno-sudanska bombardiranja Južnega Sudana. To se je dogajalo v ponedeljek in torek ta teden. Torej, Severni Sudan Eh, je spet napadel, za trenutek se je zdelo, da ni tako, ampak ne zdaj je to potrjeno in lahko rečemo, da gre še za eno provokacijo Sudana. Eh, gre za šokantne zadeve, ker te stvari se dogajajo le nekaj dni potem, ko je gospod Mbeki povedal, da so se voditelji obeh držav bili pripravljeni spet se stati in se pogajati naprej. Ti napadi kažejo, da je strategija Severnega Sudana strategija stalnega eh, provociranja. Mislim, da predsednik Al-Bashir ne želi resničnih pogajanj, da se ne želi pogovarjati o načrtu za prihodnost. In tukaj bi zaradi tega Eh, pogajalce na strani Evropske unije spodbudil da, in pozval naj nadaljujejo z delom in se resnično trudijo, da ne bi več prihajalo do izbruhov nasilja, predvsem strani Severnega Sudana. Potem pa bi si želeli tudi, da bi uh, sile Združenih narodov v Abjeju odigrale svojo vlogo. Upamo, da bo mandat podaljšan. Uh, zato, da bomo zares zagotovljen, da bo res zagotovljen mir v regiji, kajti gre za krizo, ki bo zagotovo še hujša. Hvala. Hvala lepa, gospod Preda, besedo predajam gospodu Valesi za minuto in pol. Ne, predsedujoči, šanovni panstvo, povdnjove Sudan, ki. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Južni Sudan ima po najdaljši vojni v afriški zgodovini pravico za boljšo prihodnost, vendar pa je Južni Sudan središče revščine in nesreče. Ta nova država se srečuje z novimi izzivi, ki so še veliko večji kot v preteklosti. Še zmeraj obstaja tudi temeljni konflikt na tem območju. Gre za neuravnotežen dostop do naravnih virov. Na meji med Sudanom in Južnim Sudanom je prejšnji teden prišlo do hudih spopadov in tragične posledice teh spopadov nosijo prebivalci tega območja. Združeni narodi pravijo, da naj bi zaradi teh spopadov v Hegliku 5000 ljudi zapustilo svoje domove ta konflikt je bilo zlahka napovedati, zakaj se mu nismo izognili. Zakaj eh, moramo biti priča enakim dogodkom na različnih koncih sveta? Na koncu se vse skupaj konča z prelivanjem krvi. Thomas Jefferson je dejal, da je cena svobode in govornika so prekinili. Hvala lepa, sledi gospa Esaja. Hvala, predsedujoči. Mislim, da mednarodna skupnost je bila soglasna, ko je prišlo do razglasitve neodvisnosti Južnega Sudana. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi resolucije Sveta Združenih narodov v zvezi z Kartumom. Toda na strani predstavnikov eh, mednarodnih organizacij, eh, ni bilo jasno, da je tre, so, torej prehitro so se napotili v Kartum, v resnici pa so tam še nekateri konflikti, potrebujemo ust, ustrezen nadzor eh, nad uh, dogajanjem za to, da se bi uh, regija resnično demilitarizirala. Vsekakor je treba začeti oziroma nadaljevati z eh, pogajanji, mirovnimi pogajanji, kajti uh, sicer ne bomo prišli do dobrih rezultatov, treba je razdeliti ustrezno naft na nahajališča, hkrati pa kar je treba upoštevati je seveda trpljenje lokalnega prebivalstva. Govorimo o več kot 400 tisoč ljudeh, ki nimajo hrane, ki nimajo vode in agencije Združenih narodov eh, ocenjujejo, da se bodo stvari še poslavšale, če, bo če se bo takšna situacija nadaljevala. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo gospodu Kelamu za minuto in pol. Hvala predsedujoči, gospod minister. Kar, o čemer danes govorimo, je to, da vidimo, kako se je dolgotrajni konflikt, notranji konflikt eh, zdaj razplentev v mednarodni konflikt. Vendar pa sem tu, me spodbuja, sem zadovoljen z eh, pomembno vlogo zunanje službe, da pritisne na obe vladi da boste nadaljevali z načrtom eh, torej in se sestali. Eh, tisto, kar bi EU tukaj morala storiti, je naslednje. Bolj aktivno bi morali podpreti kitajske dejavnosti v regiji, eh, saj v resnici stvari niso tako stabilne, kot bi si želeli. Dobro je, da je varnostni svet za šest mesecev podaljšal mandat svojih sil in tisto, kar danes potrebujemo, je nemudna zagotovitev nadzora oziroma spremljanja zadev na meji, zato da bodo opazovalci tam resnično na terenu lahko opazovali, kaj se dogaja. Poleg tega pa moramo jasno odgovoriti tudi na slabo humanitarno situacijo. Skoraj 400 tisoč uh, južnih sudancev je prišlo nazaj v Južni Sudan ravno zaradi številnih partnerjev ob meji. Uh, vendar pa moramo zdaj zagotoviti, da bodo tudi njihove osnovne potrebe po hrani, vodi in zdravilih prav tako zagotovljene. EU mora tukaj podpreti napore humanitarnih organizacij na zelo konkreten način. Hvala lepa. Hvala, gospod Kelem. Zdaj pa ima besedo gospod Galer. Ja, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Nažalost, moramo izhajati iz tega, da z neodvisnosti Južnega Sudana ne bodo rešeni zgodovinski konflikti od danes do jutri, še prav posebej, kar zadeva potek meje. Predsednik Al-Bashir je samovoljno vladal dolga leta na različnih delih države in države že dolga leta krši človekove pravice, zaradi tega dvomim, da ga resno zanima stabilizacija Južnega Sudana. Poleg tega pa obstajajo tudi težave z upravljanjem Južnega Sudana. Preprečiti pa moramo, da bi se Južni Sudan razvil podobno kot eh, Eritreja, kar je omenila že ena izmed kolegic pred menoj. Potrebujemo torej ustrezen politični okvir posebno odgovornost za izvajanje resolucije Združenih narodov imajo tiste eh, članice, eh, ki imajo v tej regiji še prav posebej velike interese. Tukaj mislim predvsem na Kitajsko in Rusijo. Kot eh, Evropska unija pa se moramo tesneje povezati z Afriško unijo. Sem mnenja, da moramo skušati najti afriške rešitve za afriške probleme, kadarkoli je to le mogoče. Kar pa zadeva nafto, je jasno, da sta Sudan in Južni Sudan soodvisna. Eden ne more brez drugega. Obe državi morata torej najti eh, sporazum in dobro bi bilo, če bi soglasje našli tudi Evropska unija in Kitajska, ko gre za to vprašanje. Katalogo s tonalno je gramenon omilj. Hvala lepa, gospod Galer. Še en prispevek imamo v tem delu razprave, gospod Sonik. Po referendumu in ločitvi od Sudana so odnosi med Sudanom in Južnim Sudanom vse prej kot dobri. Konflikt se le še zaustruje. Predvsem gre tukaj za vprašanje obmejnega območja, kjer so tudi največja nahajališča nafte. Transitne pristojbine za prevoz nafte in pa status državljanov eh, sta dve izmed odprtih vprašanj. Opazovalci eh, pri eh, referendumu leta 2011 so dejali, da obžalujejo trenutno situacijo. Ljudje umirajo na grozljiv način, prihaja do preganjanja, na deset tisoče ljudi je moralo zbežati. Glede na poročilo Agencije za begunce Združenih narodov. Pet tisoč ljudi pa naj bi bilo v begunskih taboriščih. in opazovalci eh, pri referendumu leta 2011 so ustrajali, da je potrebno najti mirno rešitev glede na mirovni načrt. Vladi obeh držav se morata usesti za pogajalsko mizo. Potrebno je zagotoviti človekove pravice, varnost in mir. Sprejeti je potrebno vse možne ukrepe za vzpostavitev dejanskega miru Eh, in sicer v resničnem življenju, ne le na papirju. Sedaj pa smo pri postopku, pritegnite pozornost predsedajočega in besedo ima gospod Tenok. EKR er je zelo zaskrbljena zaradi možnosti vojne, ki bi lahko izbruhnila med Sodanom in Južnim Sodanom. Kot eh, poslanska skupina povsem podpiramo prizadevanja nekdanjega južnoafriškega predsednika Mbekija, da obe strani ponovno eh, posedemo za pogajalsko mizo. Vendar eh, pa se morata obe strani odreči krvavim spopadom, še prav posebej eh, na območjih, ki so kritičnega pomena, kot recimo Heglik. Poleg tega se je potrebno osredotočiti tudi na energetske vire. Džubi bo kmalo zmanjkalo denarja eh, zaradi tega, ker eh, nima eh, ustreznega naftovoda. Muslimanska večina v Sudanu mora poskrbeti za spravo z krščansko manjšino. Šele takrat bomo našli trajnostno rešitev tega problema. Unia Europejska mm, angażuje się o... Gospod Zemke. Evropska unija se že dolga leta ukvarja z konfliktom v Južnem Sudanu. Vendar pa je potrebno opozoriti na to, da je Evropska unija podprla odcepitev Južnega Sudana. Evropska unija namenja na stotinje milijonov evrov za humanitarno pomoč. Vendar pa se ta konflikt še kar nadaljuje. In to je grozljiv konflikt. Na stotine je žrtev, na sto tisoče žrtev. Najprej je bil ta konflikt osredotočen le na posamezno področje v državi, sedaj pa se je razvil v mednarodni konflikt. Mislim, da mora Evropska unija prevzeti bolj aktivno vlogo pri iskanju rešitve. Vendar pa je potrebno v večji meri upoštevati tudi vlogo Združenih narodov in pa Afriške unije. Mirovne enote na tem območju pa bi morale eh, priti iz eh, afriških držav. Elena Basisko. Hvala lepa gospod predsedojoči. Konflikt med Sudanom in Južnim Sudanom ogroža stabilnost v regiji. Evropska unija bi se morala v večji meri zauzeti za izvajanje mirovnega načrta Združenih narodov. Potrebno je poskrbeti za omilitev konflikta, hkrati pa so potrebni tudi nadaljni ukrepi za pomoč prebivalcem tega področja. Na 100 tisoče oseb trpi zaradi eh, tega konflikta recimo eh, begunci v begunskem taborišču v Idi, katerih število se je podvojilo v zadnjih mesecih. Sudanska vlada tudi preprečuje dostavo humanitarne pomoči in agencije Združenih narodov opozarjajo, da bi lahko prišlo do katastrofe zaradi pomankanja cepiv in pa eh, živil. Zato je nujno potrebno vzpostaviti humanitarne koridorje za dostavo pomoči. Naslednje na vrsti gospod Paška. Važeni vam predsedajuci, naša podpora, vytvorenje nove... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naša podpora neodvisnosti Južnega Sudana je privedla do neprijetnih posledic. Prišlo je do obmejnega spora ki eh, zauzema tudi naftna nahajališča. In generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon je dejal, da so poskusi za zasedbo tega ozemlja nezakoniti. Čeprav je Sudan umaknil svoje vojaške sile iz tega območ območja, je predsednik eh, Bashir zagrozil, da bodo zaprli naftovod, eh, ki sega do obale Rdečega morja. Južni Sudan je odvisen od eh, Sudana za prevoz nafte, zaradi tega morata državi najti mirno rešitev, eh, kajti z vojaškimi spopadi se krepile revščina obeh narodov. Oba režima morata biti pod večjim pritiskom, da najdete rešitev v okviru mednarodnega prava. In še zadnji govorec v okviru postopka pritegnite pozornost predsedojočega, gospod Obermajer. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ja, dobro bi bilo, če bi se ponovno pričela uradna pogajanja med severom in jugom, kajti revščina in stiska ne poznata meja pred kratkim eh, so eh, morali eh, zdravniki brez meja prekiniti svojimi dejavnostmi v severnem Darfurju, čeprav so bili tam dolga leta dejavni. Radikalen islamizem na severu, neprimerno obnašanje na jugu in pa egoistični interesi obeh Eh, držav in pa določenih tretjih držav, kot recimo Kitajske, ki želi le izkoristiti naravne vire, vodijo v trenutno situacijo. Evropska unija mora prevzeti bolj aktivno in eh, pa v prvi vrsti vodilno vlogo v regiji. Hvala lepa, kolega Brons. Yes, Ena izmed tragedij neodvisne Afrike so številne državljanske vojne. Južni Sudan je sedaj sicer neodvisen, tako da to več ni državljanska vojna, ampak eh, vseeno eh, gre pravzaprav za nadaljevanje državljanske vojne. To je posledica kolonializma, ki se je pogosto zanašal eh, zgolj na geografske meje, pri tem pa ni upošteval etničnih skupin. Prebivalci Južnega Sudana imajo zelo malo skupnega z prebivalci Severnega Sudana. V Evropski uniji smo zaradi svojega občutka nadmoči eh, povzročili številne propade držav. Zaradi tega se moramo naučiti iz preteklih napak. Ali je prosti pretok oseb v Evropski uniji in pa oseb iz tretjih držav v Evropsko unijo zares tako zelo dobra ideja? Hvala lepa. Besedo ima gospod Vamen v imenu podpredsednice komisije in pa visoke predstavnice za uh, zunanjo politiko in varnostno politiko Evropske unije. Dragi kolegi, gospod predsedojoči. Vidim, da se v veliki meri strinjamo glede eh, situacije v Sudanu in Južnem Sudanu. Opažamo, da ni zadostnega prizadevanja na obeh straneh za mirno rešitev konflikta. Evropska unija skuša poskrbeti za stabilizacijo situacije in posem se strinjam z vsemi tistimi, ki ste pozvali svet, da morata uh, Sudan in Južni Sudan ostati visoko na našem dnevnem redu. Evropska unija je podpirala mirovni proces eh, že od eh, mirovnega sporazuma leta 2005. Evropska unija je poslala tudi dve opazovalni misiji v Sudan in Južni Sudan in sicer za opazovanje volitev leta 2010 in pa uh, za referendum o neodvisnosti leta 2011. Obe delegacije je vodila poslanka Evropskega parlamenta, gospa Veronik de Kajzer. Izkoristil bi to priložnost, da se vam zahvalim za vaše prizadevanje. Prisluhnil sem eh, vašim eh, zelo pomembnim komentarjem, ki temelijo na bogatih izkušnjah. Evropska unija bo nadaljevala z podporo panelo Afriške unije pod eh, predsedstvom Taba Bekija. Evropska unija skupaj z eh, mednarodno skupnostjo poziva obe strani, da izvedeta mirovni načrt v skladu z resolucijo Združenih narodov 2046. Predsednik Mbeki je napovedal, da bi rad organiziral eh, sejo prihodnji teden v Addis Abebi med vsemi udeleženimi stranmi. Upam, da bo napredek dosežen kar se da hitro. Lahko vam zagotovim, da si bo Evropska unija še naprej prizadevala za mir in stabilnost v Sudanu in Južnem Sudanu. Tako da bodo vsi prebivalci Sudana lahko uživali prednosti, ki jih prinaša ta varnost in pa mir. Hvala lepa. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda. Naslednja točka na popodanskem dnevnem redu pa je izjava podpredsednice komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko na temo Gvineje Bisao. Visoko predstavnico zastopa gospod Vamen ki mu ponovno predajam besedo. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, vesel sem, da imam danes priložnost, da v imenu eh, visoke predstavnice in podpredsednice komisije predstavim